Pristojne romunske oblasti so mi sporočile, da so poslanci Anastaze, Korlate, Anfilip, Jakoprici, Nekifor, Opreja in Popa bili izvoljeni za člane romunskega parlamenta in k temu jim prisrčno čestitamo. Romunski se upravičuje predsednik, pravi, nihče ni popoln. V skladu z eh, členom 7, stavkom 2 o neposrednih svobodnih volitvah eh, članov Evropskega parlamenta, kakor tudi v skladu z eh, četrtim členom prvim odstavkom poslovnika, ugotavljam, da so bila ta mesta sproščena z učinkom od 19. decembra 2008. Prav tako so romunske oblasti eh, sporočile, da od 22. Eh, decembra 2008 je bil imenovan Adrian Manula na mesto Anastaze, gospod eh, Matula na mesto gospe Jakoprici, Kalin Katalin Čirita na mesto gospe Popa, Aleksandru Nacare na mesto gospoda Filipa in gospod Daniel Petru Fonerjo na mesto gospoda Opreja so bili imenovani za člane Evropskega parlamenta. Čestitam vsem novim kolegom in kolegicam. Pristojne finske oblasti so sporočile, da je gospa Eva Rita Sitonen postala evropska poslanka na mesto gospe Kaupi z učinkom od 1. januara 2009. V skladu z drugim ostavkom tretjega člena eh, poslovnika, eh, poslovnika se bodo novi poslanci udeležili zasedan eh, organov Evropskega parlamenta za polno pravico pod eh, pogojem, da bodo podali pisno izjavo, da ne zasedajo mandata, ki ne bi bil združljiv z mandatom Evropskega parlamenta. Na predlog skupine EPPED Gospod Robert Atkins, večni član odbora za promet in turizem. Konferenca predsednikov je na zasedanju 8. januarja 2009 v skladu z členom 42 eh, uredbe EG številka 45 skozi 2001 Evropska parlamenta in sveta in eh, v skladu z